drage kolegice in kolegi predlagam da začnemo sejo nekaj časa sicer imamo ampak to ne pomeni da lahko čas kar tako tratimo danes nadaljujemo z razpravo ki se je začela že včeraj ko smo obravnavali agencije danes nas čakajo razrešnice predlagam da Gremo kar lepo po vrsti. Nekaj predlogov sprememb je, ki bi vam rada predstavila. Točka 13, razrešnica za leto 2012, splošni proračun Evropska komisija. Trije predlogi sprememb so bili vloženi. Pri prvem nimam nobenih težav. pri drugem sem bila vesela glede tega, kako ste se dogovorili o izmenjavi posameznih vzorcev, ki se pregledajo. Mislim pa, da bi pri tem postopku morali stremeti k poenostavljenem postopku. Še zadnji predlog spremembe. Poenostavljeno obračunavanje stroškov lahko zmanjša pogostost napak. O tem se lahko še pogovarjamo, o tej formulaciji, ampak v tem trenutku še nisem prepričana. Vaši argumenti niso bili prepričljivi. Potem 14. točka, razrešnica Evropska fundacija za usposabljanje. Samo trenutek, da najdem. Taka sem kot nekateri kolegi včeraj. torej Evropska fundacija za usposabljanje, dva predloga sprememb sta bila vložena. Najprej predstavitev finančnega položaja na dan 31. decembra 2012. Tu so bile stvari korektno predstavljene, ni nobenih težav postopek je bil pravočasno sprožen. Tu nimam težav. Pri Evropski fondaciji za usposabljanje imamo kljub temu težave pri letu 2013. Vem, da tu obravnavamo razrešnico za leto 2011, ampak če imamo težave z letom 2013, morda nima smisla čakati na leto 2015, zato da se soočimo z istim problemom. Pri tej Evropski fundaciji za usposabljanje bi uložila ustni predlog spremembe, ker je zato ali naj še enkrat potrdimo gospo Madlen Srban kot direktorico. Sama sem sicer vesela, da ona zauzema to funkcijo, zato ker se mi zdi, da je res izjemna direktorica med temi direktori agencij, ampak postopek obnovitve mandata je potekal nepregledno. Evropski parlament ni imel pregleda na tem, tudi za predsednikom odbora v tej agenciji sem se pogovarjala. Govorili smo o tem, da člani, ki jih potrdi Evropski parlament, lahko sodelujejo tudi na seji odbora te fundacije. Tam so potrdili tudi gospod Sarban kot direktorico. Gospa Parker je včeraj sicer spregovorila na seji, celo grebla se je za besedo, zato da je povedala svoje, potem je zapustila razpravo in sploh ni povedala, kaj se dogaja z njenim imenovanjem. Tako se pač ne dela, glede na to, kako občutljivo je to vprašanje in glede na to, da parlament horizontalno spremlja izvajanje pristojnosti teh agencij. Mislim, da ne smemo kar tako spregledati te zadeve, zato bom uložila ustni predlog spremembe, če se strinjate. No, nekje jutri do 12. bo na voljo. Zdi se mi, da. Ja, ampak glasujemo danes. Ne, ne, ne glasujemo danes. Dobro, ustni predlog bo na voljo kmalu. To priložnost bi morali izkoristiti zato, da pošljemo jasno sporočilo točka 15. Razrešnica za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu iz Bilbao. Tu ni predlogov sprememb. Pri tej razrešnici bomo izrazili svojo zaskrbljenost nad tem, da ni na voljo obnovljene strategije. Komisija je ni pripravila. Zelo na hitro prehajam na točko 16. Razrešnica za Evropsko fundacijo za izboljšanje življenskih in delovnih razmer tako imenovani eurofond. Tu je več predlogov sprememb. Dobro je, da se strinjam z osmimi predlogi sprememb, torej z vsemi, ki so bili vloženi. Zadeve so torej enostavne, pa pojdimo kar skozi vse. Predlog ena, kot je razprijeto, predlaga, da zapišemo eurofond in namesto fundacija, potem Marjan Harkin, predlog številka dve. ki omenja obdobje, v katerem dela ta fundacija, obdobje, ko se je stanje v državah članicah poslabšalo, potem predlog 3, Gutierrez Prieto, gre za isto zadevo kot pri prvem predlogu spremembe. Enako velja za predlog spremembe 4, torej omenjali bi Eurofant in Fundacija, s tem se strinjam. Predlog 5, Harkin. Računsko sodišče se omenja. Računsko sodišče je. se proračunsko leto 2012. Marjan Harkin predlaga, da se jasno zapiše, da je bil finančni položaj jasno predstavljen na dan 31. decembra 2012. S tem se strinjam. Predlog 6. Čabauri. V naslovih 1 in 2. se je proračun izvrševal na visoki ravni. S tem se strinjam. Predlog 7. Gutierrez sprejeto enake pripombe kot pri 1, 3 in 4. Se strinjam v predlogu 8 istega avtorja. Se ponovno izpostavlja Eurofund, potem pa je vključen še komentar v smislu, da se ugotavlja, da so bila vsa priporočila računskega sodišča glede preglednosti postopkov zaposlovanja v celoti upoštevana. Kar pomeni, da tudi ta predlog spremembe lahko podprem. Zaključili smo torej z Eurofundom, gremo na točko 17, agencija oziroma Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja CDFOP. Najprej predlog spremembe številka 1, Marjan Harkin. Tu gre za zrcalno sliko, podoben predlog spremembe kot pri Eurofundu. Potrebujemo nove metode usposabljanja, takšnega mnenja avtorica predloga. Potem predlog spremembe 2, prav tako Harkin, tudi tu gre za zrcalno sliko kot pri Eurofundu. Gospa Harkin pravi, da je bil finančni položaj na dan 31. decembra 2012 jasno predstavljen. Predlog tri. Čaba Öri. Kolega obžaluje, da ugotovljeni primankljaj iz prejšnjega leta še ni bil zadovoljivo rešen. Glede na to, da je CDFOP deloval relativno pasivno, predlagam, da tega predloga ne podpremo. Potem 18. točka. Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračun skrito za vzdrževanje, uspešnost finančno upravljanje in nadzor. Štirje predlogi sprememb. Predlog 1. Čaba Öri. S tem nimam težav, se z njim strinjam. Potem trije predlogi sprememb po istem odstavku, številka 3. Avtori so Gutierrez Preto, Uri in Harkin. Predlagam kompromisni predlog, ki bo povzel vse te tri predloge sprememb. Ustrajamo na tem, da je pomembno sodelovanje med agencijami, ker želimo, da nadaljujejo svojim delom. Natančno je treba opredeliti tudi obseg sodelovanja, naprimer, ko gre za akcijske načrte, ko gre za raziskovalne programe, ko gre za oblikovanje projektov in raziskovalnih projektov, pa tudi, ko gre za metode spremljanja. To skupno delo mora privesti do konkretnih rezultatov. S predstavitvijo sem zaključila bistvo sem povedala. Nekaj novih informacij smo prejeli, zato smo se teh vprašanj lotili danes do povdne. Pri Evropski fundaciji za usposabljanje pa se moramo res pogovoriti o tem, ali bo obnovljen mandat Madlen Sarban. Nič nimam proti njej. Sama cenim njeno delo. Torej, zaključila sem s predstavitvijo razrešnic. Šest jih je bilo, besedo pa predajam Alejandru Serkasu. Hvala, gospa predsednica. V zvezi z Evropsko fundacijo za usposabljanje ITF e bi rad nekaj povedal. Vendar ste v bistvu že sami vse zelo jasno povedali, tako da nimam kaj več dodati. Mi bomo glasovali o predlogu spremembe, ustnem predlogu spremembe kot skupina vendar prosim, da ne bi prišlo do kakršnih koli napačnih tolmačenj. Mi nimamo nobenih težav z gospod Srban, težave imamo s postopkom. Bi pa rad še enkrat res povdaril, da gre tu za dve ločeni vprašanji. Vsebinsko se strinjamo, kar zadeva postopek, pa imamo težave. Hvala. Um, če... Čabori.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 številka 3, kjer se omenja nov odstavek 6, še posebej tisti drugi del. Menite, da naj bi razširili pravila. Sam pravim, da se strinjam s poenostavljenim postopkom, ampak to pomeni, da z določenimi podrobnostmi v postopku ne bomo seznanjeni, kar pomeni, da če se bo kje pojavila napaka, je ne bomo mogli odpraviti. Sam menim, da se ne bodo povečevale napake, ampak če bomo uporabili poenostavljen postopek, govornik se prekinja. Um, ali je morda z nami Kakšen predstavnik komisije? Hm? Nisem še zaključil. Čakal sem na to, da mi boste prisluhnili. Ja, sem mislila, da ste zaključili, ker ste utihnili, ampak morda ste imeli prav. Res vas nisem poslušala z vso pozornostjo, sedaj pa imate mojo polno pozornost. Dobro, bom še enkrat ponovila sam ne trdim, da bi zaradi poenostavljenega postopka prišlo do večjega števila napak ali nepravilnosti. Sam pravim samo, da če bo prišlo do kakšnih napak ali nepravilnosti, jih ne bomo odkrili. Časovni roki so namreč omejeni in v tem omejenem roku ne bomo uspeli stvari dovolj podrobno preučiti. Morda zaradi slabega usklajevanja ali ne vem česar koli že. Komisija ne bo želela posredovati bolj podrobnih podatkov. Sam sem pripravljen umakniti ta drugi del predloga za voljo kompromisa. Sem pa želel povedati, kakšno je moje stališče. Hvala. Dobro. Bomo dali tudi komisiji priložnost, da izrazi svoje mnenje. Morda se bo odzvala na to, kar ste povedali gre za postopek imenovanja, tudi ki sem ga prej omenila. Se bomo dogovorili o predlogih 2 in 3, ker sta med seboj povezana. Komisija, kdo želi besedo? You, like Hvala lepa. Želeli bi povdariti, da po prejšnjih razrešnicah iz tega odbora smo v zadnjih dveh letih si zelo prizadevali za poenostavitev, zato da bi znižali administrativna bremena in da bi znižali stopnjo napak. Ehm, zelo se zauzemamo za poenostavitev tudi v trenutnem delovnem programu. Um, ehm, povdarjamo poenostavljene ukrepe tudi v obdobju leta 2014-2020 um, rezultati teh prizadevanj so bili potrjeni tudi v poročilu za leto 2012, kjer je bilo povdarjeno, da so ukrepi poenostavljanja imeli pozitiven učinek eh, tudi na stopnjo napak, ki je bila znižena v zadnjih dveh letih. Ta predlog spremembe, če bi ga obdržali, bi lahko spodkopal uspeh v zadnjih letih in bi tudi vplival na prizadevanja pa enostavljeno porabo v naslednjih letih. Iz, eh, kaj se tiče imenovanja, pa bi morda o tem lahko spregovoril generalni direktorat za zaposlovanje, kajti mi nimamo informacije o tem. Tako, um, Dobro, hvala lepa za ta pojasnila. Dragi kolega Čaba Eri, pri razrešnici za splošni proračun EU predlagam, da. No, če lahko nekaj poenostavimo, komisija verjetno ne bi smela biti preveč sumničava, čeprav gre za agencije. Je pa res, da agencija ne bi smela preveč ohlapno nadzirati. Na vse zadnje agencije uporabljajo javna sredstva. Vsi nam vedno pravijo, da bi morali uporabljati poenostavljene postopke, če ne prinašajo tveganja, da bo prišlo do slabega upravljanja ali do zlorabe sredstev. Tu je celo sodišče samo bilo mnenja, da poenostavljene oblike obračunavanja stroškov zmanjšujejo tveganje napake in upravno breme. Ta opaska računskega sodišča po mojem mnenju pozitivna in se bom kar zanašala na njo. Če si pogledamo ta drugi del šestega odstavka, vi želite v svojem predlogu spremembe, da se to črta, kar se meni zdi škoda. Zato bi sama predlagala, da omaknete predlog spremembe številka 2. Pri predlogu 3 bi lahko nekoliko spremenili besedilo, da bi ohranili to zamisel o nadzoru, če bi prišlo do napačne uporabe pravil, naprimer da bi storili manjši korak nazaj v odnosu do tega, kar uradno predlagate v predlogu spremembe 3. Upam, da ste me razumeli. Upam, da boste po tej razpravi storili korak proti nam, nam podali nov predlog, zato da bomo lažje podprli vaš predlog spremembe. To bi bilo veliko bolje tudi za samo sodelovanje, ki je vedno dobro poteklo pri proračunskih vprašanjih. Zaključili smo torej s temi točkami na dnevnem redu. Sedaj pa glasovanje. 12. februarja se bomo še enkrat o tem pogovarjali. Takrat vam bom tudi predstavila ustni predlog spremembe glede imenovanja v Evropski fundaciji za usposabljanje. Upam, da se bo tudi Čaba Öri z Ganjem pripravil kaj novega glede poenostavljenega postopka. 13. bomo o tem glasovali, 17. marca pa bo o tem glasoval odbor za proračun. Ski nadzor. Ura je 39 minut, čaka nas točka 20, glasovanje o poročilu na lastno pobudo. Evropski semester za sklevanje gospodarskih politik, zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2014. Poročilo Serža Gutiereza Prijeta je torej na vrsti. Bien. Dobro. Manjše težave imamo, na kar bi vas tudi rada opozorila. Najprej me zanima, če imate vsi sabo svoje glasovalne kartice. Kdo je kartico pustil doma? En socialist. Za enkrat to še ni toliko. težave imamo, kompromisi so bili kompleksni, pogajanja dolga in kolikor vem, nekatere prilagoditve kompromisov niso bile vložene pravočasno. Torej, rok je bil zamojen, zato v besedilo, ki ga najdete v glasovalnem seznamu, nismo uspeli vključiti vseh najnovejših sprememb. Vse politične skupine še niso s tem seznanjeni. seznanjene. Večkrat imamo težave z roki v našem odboru, ampak to je pač del metode dela, ki so jo sprejeli koordinatori na začetku mandata. To moramo spoštovati, če želimo, da delo poteka tako, kot mora. Mi bomo sicer storili vse za to, da tudi kompromisne predloge predstavimo sproti, ko se bo pojavila točka, na katero je bil uložen oziroma pripravljen kompromisni predlog, lahko pa vam povem, da delo niti najmanj ni enostavno, če postopamo na tak način. Kompromis QREE e. predloga sprememb 81 in 129 pa sta bila omaknjena. Če se vsi strinjate, pa bi kar začeli z glasovanjem. Kompromis I štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 65, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Odstavek 2, kompromis J. Treh skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Odstavek 3, kompromis K treh skupin. Kdo je za? Proti, držani, sprejet. Odstavek 4, predlog 75, debakar. Nekaj bi črtali, če bo to sprejeto, bo sta brezpredmetna 76 in 77. Kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. gospa Esaja, če boste glasovali tu proti, ne boste mogli podpreti svojega predloga. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 19 proti 18, predlog Filipa Debakarja je sprejet. Predloga 76, Kornelisa in 77, Esaja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 J'ai compris, je m'assure juste que. Euh, Samo da preverim, ali vse deluje. Dela sedaj. Nisem vedela, kakšna je usoda mojega predloga spremembe. Že prej sem vas opozorila, da če boste glasovali za predlog 75, bo predlog 77 vaš predlog brezpredmeten. To se je sedaj zgodilo. Smo pa spet pri vašem predlogu 79, ki je identičen kot predlog 78. Glasujemo o 78 in 79 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Metelj mikro, pa skozi. Mikrofon, prosim, sicer vas ne slišimo. Ste upoštevali tudi glas socialista brez kartice, ki je glasoval pri 76? Ja, 19, 17 je bilo, potem sem preštela še en glas in je bilo 19 proti 18. Sama imam sedaj glasovalno kartico. Dobro, stvari smo razrešili. Hvala lepa za to informacijo. No, dajmo se vzeti v roke, gremo naprej. Predlog šest. Odstavek šest, predlog 81. Predlog 81. Lope Fontanje. Ta je bil umaknen, sem že prej povedala. Zato lahko glasujemo o kompromisu M štirih skupin. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Odstavek sedem. Nedopustno. Odstavek 7, 87. predlog prav tako nedopustno. Kompromis N. Odstavek 8. Tu gre za ustni predlog spremembe. Bon. Est-ce que tout le monde a connu... Ste vsi seznanjeni s kompromisom N? Odlično. Potem pa kar glasujmo. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromisni predlog N. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 20 proti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 glasujemo o prvotnem besedilu, kjer je ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, še enkrat. Nekoliko bolj zapleteno je vse skupaj. Imeli smo kompromisni predlog N, ki je popravil ustni predlog spremembe, ki je bil vložen k prvotnemu besedilu. Ta predlog je bil zavrnjen. Sedaj glasujemo o prvotnem predlogu z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Kje je kotro? Proti, vzdržani, zavrnjen. 88 je bil umaknjen, odstavek 9, ne. Odstavek 9, kompromis o treh skupin, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Odstavek 10, predlog 92, gospa Škriljevska, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 93, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Gospod poročevalec, želite besedo? Sí. Perdona, señora presidenta. Oprostite, gospa predsednica, ampak ko smo glasovali o izvornem besedilu kompromisa N, mislim, da je prišlo do uh, sprememb pri glasovanju. Prosil sem za to, da preverimo, ampak me niste videli. Eh, prej smo en predlog spremembe izgubili za en glas in mislim, da bi to morali preveriti, da ne izgubimo tega dela izvornega besedila. por ejemplo, parte del grupo PP prefería. Del skupine ILS uh, eh, je glasoval proti uh, ustnemu predlogu in je bil za uh, izvorno besedilo. Brez ustnega predloga spremembe je prvotno besedilo nedopustno. Odstavek 11, predlog 95, Kornelisen, kdo je za? Vzdrža, proti vzdržani sprejet. Predlog 94, Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Odstavek 12, kompromis P, štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Odstavek 13, nedopusten. 112. predlog prav tako. 103. debakar, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 103. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 19 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Odstavek 15, predlog 104 istega avtorja. Glasujemo, kdo je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlogi 105, 106, 107, Esaja, Harkin, Lope, Fontanje in Öri. Identični so, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, vendar se mi zdi, da je to zavrnjeno. Ne vem, bomo videli. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 19 proti sprejeto. Predlog 108 je brezpredmeten. Predlog. Ne, se upravičujem. Predlog 108 je skladen, tako da glasujemo. 108, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 109, debakar. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 110, Kornelisen za, proti, vzdržani, sprejet. 111, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 18, odstavek 18, najprej kompromis Q. Če prav razumem, se skupine strinjajo. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 118. Glasujemo samo o drugem delu predloga 118. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 118. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 16 za, 22 proti, nihče se ni vzdržal. Zavrnjen odstavek 20, predlog 120, debaker. Poročevalec je proti, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto se mi zdi, ampak želite, da preverimo? Dobro, bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejet. Predlog 119 esaja. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da gre za enak rezultat. Sprejet. Odstavek 21, kompromis R. Ta kompromis je bil spremenjen. besedo bomo predali poročevalcu, ki bo na miran in jasen način obrazložil spremembo pri tem kompromisu. Sí, Hvala, predsednica. se prav spomnim, smo tukaj, eh, pri tem, ko govorimo o komisiji in državah članicah, eh, dodali še njihove pristojnosti. Mislim, da druge spremembe ni bilo. Eh, treba je eh, samo povdariti, da eh, morajo države članice in komisija ukrepati v skladu s svojimi pristojnostmi. Euh, bon. Pour ma part, euh, v svojih zapiskih imam zabeleženo, da ob koncu kompromisa pri odstavku 21. samo trenutek. Señora presidenta. Gospa predsednica, Presidenta, okay. sí, nos dicen... Amendement R. Predlog R. Bom prebrala kompromisno besedilo, kot ga imam pred seboj. Potem pa povejte, kaj želite spremeniti, sicer ne bo šlo. Kompromisni predlog R. Note that decent jobs and wages are important not only for social cohesion and fairness in social society,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 el, el, el párrafo está perfecto. Y... Odstavek je odličen. Skupinami smo se dogovorili, da želimo glasovati o njem, o tem odstavku takem, kot je, in ni nobene spremembe. Ja, rekli so mi, da je to kompromis, ki ga želite spremeniti, ampak sem vesela, da glasujemo o kompromisu takšnem, kot je. Kdo je za? Proti vzdržani. Z veliko večino sprejet. s tem kar nekaj predlogov postane brezpredmetnih. Predlog 125 sedaj. Gospaš Skridljevske, kdo je za? Proti vzdržani? Sprejet. Predlog 126. Glasujemo kar o kompromisu S. Treh skupin, kdo je za? proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromis S. Le vote est ouvert, tout le monde a pu... Glasujte, prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 24 za, 16 proti. Sprejet. Brez vzdržanih glasov. Sedaj pa dolg seznam nedopustnih stvari. Edino odstavek 23, predlog 130 debakar. O tem lahko glasujemo, kdo je za. Ja, vaš predlog je to. Kdo je za 130. predlog? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. odstavek 29, predlog 141. Veronika Lope Fontanje, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 30, predlog 143, debakar, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 142 je brezpredmeten. 144, kdo je za? 144, kdo je za? Joj, ne se upravičujem, prav imate, nisem razumela, kaj se dogaja. 142, Lope Fontane, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Hvala, ker tako skrbno spremljate, hvala za pomoč, predlog. 144, debakr za, proti vzdržani, zavrnjen. 145, za, proti. Vzdržani. Sprejet. 146 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 148 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 147 bekar za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Dva predloga sedaj. 149 in 150. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis T štirih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 155 vekr za, proti, vzdržani, ni jasno. Predlog 155 za, proti, vzdržani, sprejet. 156 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 159 za, proti, vzdržani, sprejet. 158 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V štirih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 165. Kdo je za? 165. Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis FF dveh skupin za proti vzdržani sprejet. 168 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis dvojni v, štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 171 je bil maknjen. Kompromis x, za, proti vzdržani sprejet. 173 za, proti vzdržani sprejet predlog 174 za proti vzdržani. Zavrnjen. Bomo preverili, izvolite. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 18 proti, zavrnjen. 175. Ja, sem imela, sem želela imeti na vsak način. Prav pa ne gre, se upravičujem. Sprejet je bil ta predlog. 175. Zobr za proti vzdržani, zavrnjen. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 177 je nedopusten. Predlog 178, debakar, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis GG, za, proti, vzdržani, sprejet ogromno nedopustnih je potem na seznamu, gremo na kompromis Y. Odstavek 47, kompromis I, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 Lope Fontanje za, proti, vzdržani, sprejet. 190, Regnar za proti vzdržani sprejet. Kompromis z štirih skupin za proti vzdržani sprejet. 195 za proti vzdržani sprejet. 100. Aha, želite, da preverimo pri 195. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti, eno zdržan glas, sprejet. 196 je brezpredmeten, enako velja za 194, smo pri 197 predlogu za proti vzdržani sprejet. Predlog, ne, ja, predlog 198 za proti vzdržani, zavrnjen. 199 ni bil spred 198, glasujemo 199, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 200 je brezpredmeten. opravičujem, spet sem se zmotila, lahko glasujemo o 200. Pa še poročevalec je za. Kdo je za 200 ti predlog? Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 201. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AA. Tu je nekaj sprememb. prosim, da nam poročevalec pojasni. Sí, solo que no en el... Da, v besedilu kompromisa ni ene besede, ki je ostala izven besedila in sicer posledice. Ne vem, če je prišlo do kakšne težave tukaj, eh, ko so pošiljali besedilo, ampak eh, manjka beseda posledice.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 vsebinsko se stvari ne bodo spremenile pri kompromisu AA, ki ga podpirajo tri skupine. Glasujemo, kdo je za, proti vzdržani. Sprejet. Odstavek 56, kompromis BB. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 211. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis CC. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Dva predloga sedaj, 215-216. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 217. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, vendar se mi zdi, da je sprejet. Glasujte, prosim, predlog spremembe 217. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 16 proti, sprejeto. Odstavek 59 je torej črtan. Sedaj pa predlog 220 za, proti vzdržani sprejet. 221 istega avtorja za proti vzdržani sprejet. 222 za proti vzdržani sprejet. 223 za proti vzdržani sprejet. 224 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 225. Če bo ta sprejet v kompromisu HH, ne bomo glasovali. Kdo je za 125, 225 proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromis HH, treh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 229 za, proti, vzdržani, kdo je za. 229 proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava A. Predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3 je brezpredmeten. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 je bil umaknjen, ker je nedopusten kompromis. B ni bil. Uvodna izjava B kompromis A štirih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. V considerant C le compromis. Uvodna izjava C kompromis B štirih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava D. Predlog 13. Saja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava E, prvotno besedilo, tu imamo na voljo ustni predlog spremembe. Vodna izjava ob ustem nedopustna. Glasujemo o besedilu za, proti, vzdržani, sprejet. Vhodna izjava F, predlog 16, debakar za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se upravičujem, pozabila sem na predlog 15, Cornelisen, ta je skladen z prvotnim besedilom, kot je bilo spremenjeno. Predlog 15. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 17 in predlog spremembe 18. Esaja Lope Fontanje Ori. Identični predlogi, prevodni izjavi F za, proti, vzdržani, sprejet. 21 je brezpredmeten, Predlog 19, Lope Fontanije in Ori, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Predlog 20, isti avtori za, proti vzdržani sprejet. Predlog 22, predlog 22 črtali bi prvi del besedila, ker je drugi del besedila nedopusten. Če bomo podprli 22, ne moremo glasovati o kompromisu C štirih skupin. Tudi njegova je to uložila. Kdo je za predlog 22? Proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o kompromisu C štirih skupin. Za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava G, kompromis D štirih skupin. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 29 Lope Fontanije Ori. Za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava H je nedopustna. Uvodna izjava I, predlog 38, debakar. Če bo to sprejeto o kompromisu E, ne bomo glasovali za predlog 38. Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis E, štirih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava J, kompromis F, štirih skupin, za, proti, vzdržani, sprejet. Vodne izjava M, predlog 44 Harkin za, proti vzdržanje je sprejet. Kompromis G, vodna izjava N, za, proti vzdržanje sprejet. Vodna izjava O, predlog 49, debakar za, proti vzdržanje sprejet. Predlog 54 Esaja za, proti vzdržanje sprejet vzdržani. Sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodne, predlog 55, 58. Liberalci glasujejo socialisti, ampak to še ne pomeni, da je le zmaga. Predlog 58, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. In liberalci so tu glasovali za ELS in je ELS zmagala. Predlog 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 56. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 59. Za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 60. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 232. S tem želimo črtati celotno prilogo. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 233. Debakrč. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis II, dveh skupin za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 237, debakar za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis JJ za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 239, debakar za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani zavrnjen. Kompromis KK za proti vzdržani sprejet. Predlog 246 debakar za proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa kompromis EE. E. Poročevalec bi se spet želel oglasiti. Beseda je vaša, pojasnite nam, o čem bomo pravzaprav glasovali. Perdona. Eh, imamo vse pod nadzorom, se bom kar jaz tega lotila. Proti koncu, na mesto necessary room for maneuver are increasing their wages, bi moralo pisati. Could increase their wages. Gospod poročevalec, me boste popravili, morda sem kaj narobe razumela, ampak če sem prav razumela nihče me ne popravlja, potem lahko glasujemo o kompromisu EE, e, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis LL. Kdo je za? Proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, vendar se mi zdi, da je predlog zavrnjen. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 21 proti, zavrnjen. Glasujemo torej o. Najprej o predlogu 250 Lope Fontanje. Alors, euh... no. Danes dopoledne smo ustvarjalni. Če prav razumem, moramo najprej glasovati o ustnem predlogu spremembe poročevalca o prvotnem besedilu. Nihče ne nasprotuje, glasujemo o ustnem predlogu poročevalca. Dobro, je le se proti, ustnega predloga ni več. Sedaj pa res glasujemo o 250. Lope Fontanje, kdo je za? proti, vzdržani, bomo preverili 250. Lepo te tu ve. Oui, oui, oui, oui. Voilà, la gymnastique est terminée. Konec gimnastičnih vaj. 250 ste vsi oddali svoj glas. 19 za, 20 proti, 1 vzdržan, zavrnjen. Odstavka 6 torej ne bo, ker prvotno besedilo ni bilo dopustno. Se vsi strinjate? Odlično. Odstavek 7. Dvesto enainpetdeset predlog. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. priporočilo 5, predlog za črtanje 252, debakar, kdo je za? Se opravičujem, spet sem se zmotila. Priporočilo 5 je nedopustno. O predlogu debakar ne bomo glasovali ker ne moramo črtati nečesar, kar ni dopustno. Priporočilo šest. Tu pa imamo predlog 254, debaker. Nekaj bi črtali. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. šest predlogov k odstavku ena istega priporočila od 255 Lope Fontanje. Za proti vzdržani bomo preverili. Predlog 255. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 20 proti, eno zdržan glas. Zavrnjen glasujemo o odstavku 5, priporočila 6, predlog 256. Lope Fontanje, kdo je za? Proti vzdržani bomo preverili. Predlog 256. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 17 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejet. 258 za, proti, vzdržani, sprejet. 259 za, proti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Priporočilo 7 predlog 260, debakr za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis MM za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 263, debakr za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis NN za, proti vzdržani, sprejet. glasujemo o predlogu dvesto sedeminšestdeset debakar priporočilo devet kdo je za proti vzdržani zavrnjen priporočilo deset predlog dva šest osem debakar za proti vzdržani zavrnjen kompromis oo za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 manjši korak nazaj bomo storili. Po kompromisu NN bi morali glasovati o predlogu 264. Ine Zubr, ta ni brezpredmeten, zato ker je bil zavrnjen predlog 263. S tem novim naj bi dodali še en odstavek po odstavku 8. Glasujemo torej o predlogu spremembe 264 Ines Zubr. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Gremo nazaj, tam, kjer smo ostali. Predlog 271, debakar, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo lahko o kompromisu PP dveh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 3 priporočilo 11, predlog 272, ta je brezpredmeten, predlog 273, debakar, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 1, priporočilo 12, predlog spremembe 274, Lobe Fontanje, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Kaj pravite za? Proti? Vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Poročevalice za. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. dvaintrideset za pet proti tri vzdržani glasovi čestitke poročevalcu et toute l'équipe de négociation. Hvala tudi celotni pogajalski ekipi. Točka 21 je bila omaknjena z dnevnega reda, kar pomeni, da gremo na točko 22. Glasujemo pa o poročilu Denute Jazlovecke. Pripravljamo mnenje za odbor za proračunski nadzor. Ali obstajajo urodje za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce? Posebno poročilo računskega sodišča številka 25 skozi 2012. Odstavek 1. Kompromis D. Petih skupin za proti vzdržani sprejet. 16 za proti vzdržani sprejet. Kompromis E petih skupin za proti vzdržani sprejet. Kompromis F petih skupin za proti vzdržani sprejet. Predlog 23 za proti vzdržani sprejet. Predlog 24, tu imamo ustni predlog poročevalke. Nihče ne nasprotuje ustnemu predlogu, glasujemo o 24. predlogu, da je spremenjen za proti vzdržani sprejet. Predlog 24 za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Predlog 24, kot je bil spremenjen z ustnim predlogom. Postopkovno med glasovanjem odpade. Konec elektronskega glasovanja.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 dopolni ta dokument, ki smo ga že sprejeli. In sicer za uporabo Evropskega socialnega sklada do leta 2020. V dokumentih smo spremenili uh, to informacijo. Glasujemo o predlogu kolega Bekarja. Predlog 26 za proti. Vzdržani. Bomo preverili. Predlog 26. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 4 proti, sprejeto. Predlog 27 je bil maknjen. Kompromis G. Štirih skupin za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 31, Bekr, z ustnim predlogom spremembe poročevalke. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu? Ne. Glasujemo o predlogu 31, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 31. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 16 proti. Sprejeto. Vodna izjava A, kompromis A, za, proti, vzdržani. Sprejet. Vodna izjava B, kompromis B, štirih skupin za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani. Sprejet. 9 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis C za, proti vzdržani sprejet. Predlog 12 poročevalke za, proti vzdržani sprejet. Predlog 13 za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. recimo ne bi votili v te klice. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 33 za, 2 proti. Nihče se ni vzdržal glasovanja. Čestitke poročevalki. Sedaj pa se vračamo na točko 19. glasujemo o poročilu kolegice Bauer. Pogajanja s svetom o ukrepih za lažje resničevanje pravic podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev. Eno samo glasovanje nas čaka samo potrdili bomo pogajanja, ki jih je vodila Edith Bauer skupaj s pogajalsko ekipo. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 3, 31 za, 1 proti, 3 ste se vzdržali glasovanja čestitke poročevalki in pogajalski ekipi. Nikar ne zapustite dvorane. Še eno pomembno točko imamo na dnevnem redu. Izmenjava mnen z grškim ministrom. Sklepali smo, da bomo glasovanje končali prej kot predvideno, ampak očitno smo bili še premalo optimistični. Grško predsedstvo se nam bo pridružilo takoj, ko bo to mogoče. Rekli smo 15 do 11. Grško predsedstvo bo z nami torej čez 15 minut. 15 minut se lahko torej prosto gibljete. Tega vam seveda ne morem preprečiti vas pa prosim, da se vrnete. Tako ali tako nas čakata še dve točki, tako da prosim, da ste tiho. Točka 23. Sama sem pripravila mnenje v imenu našega odbora. Odbor za proračun pripravlja poročilo na lasno pobudo. Na podlagi člena 50 odbora AFKO pripravljamo torej mnenje o pogajanjih o večletnem finančnem okviru za dobe 2014-2020. Mnenja, veste, so omejena, zato bi vas samo prosila, da vzamete na znanje določene zadeve. Način, kako smo se pogajali, to je prva zadeva. Pogajali smo se na drugi pravni podlagi, kar nekaj številk se je izkazalo. Razilo v teh pogajanjih Poleg tega je očitno, da se pripravlja strategija, ki ošibi položaj Evropskega parlamenta. Prosim, da razmislite o tem. Poleg tega, prosim, da vzamete na znanje, da smo delali na podlagi številke iz leta 2011. Obstaja nek tehnični termin, ki jasno pa nazori, da nam ni uspelo spremljati položaja v vsaki državi članici. Tretje, prosim, da tudi preverite, v kolikšni meri je Evropski svet res odigral svojo vlogo, ko je posredoval pri zakonodajnem postopku. prosim vas tudi, da se še enkrat oglasite v zvezdi s 25 odstotki, tudi glede tega, kako je pridružen odbor posegel na plenarnem zasedanju. Nek drug odbor je zelo arbitrarno deloval. Prosim vas tudi, da izrazite razočaranje nad pogoji, v katerih smo se pogajali. Poročilo gospe Harkin je tu merodajno sklad za prilagoditev globalizaciji in pa poročilo Kostelo o skladu za pomoč najbolj ogroženim. Bili smo pod hudim časovnim pritiskom, ni nam vedno uspelo doseči tistega, kar bi lahko dosegli, vseeno pa se nam zdi, da smo lahko s končnim rezultatom zadovoljni, si lahko čestitamo način, kako se je organiziral parlament pri horizontalnih vprašanjih, je moč še izboljšati. Poleg tega se nam zdi, da so pogajanja na tej pravni podlagi napredovala relativno. skladno z pogajanji o celovitem okviru. Na koncu predlagam še, da izpostavimo odnos, ki ga je imel svet do parlamenta. Pri delnem in splošnem pristopu svet ni spoštoval črke in duh pogodbe. Zato vas prosim, da tudi sami uložite kakšen predlog spremembe. Sama bom prav tako s predlogi sprememb še kaj vključila v besedilo. Zlasti nas moti to, kako je parlament delal v okviru odbora sure bi morali vnaprej stvari bolje pripraviti, optimizirati postopke, tudi odbor za proračun predlaga nekaj podobnega s tem v zvezi, vseeno pa menim, da bi lahko pri tem šli nekoliko dlje. Uložila bom tudi cel niz predlogov sprememb, z veseljem bom sprejela tudi vaše prispevke. Torej, predloge sprememb bom uložila glede postopka, zlasti pri tako pomembni zadevi, kot je naprimer pravna podlaga za večletni finančni okvir. Sklep, no, svet nas je preplavil z predlogi, no, pravzaprav nas je komisija preplavila z nekaj 70 zakonodajnimi predlogi. Preglednost je bila slaba in v takšnem postopku se mi res ne zdi primerno, da pri tako šibki pravni podlagi dobimo tak pogajalski mandat, kot ga imamo in da nam ga plenarno zasedanje tudi podeli. Naš odbor, ki se je pogajal, se ni mogel uspešno pogajati zaradi preoskega mandata. Ko smo sprejemali pravno podlago, smo se posvetili številnim točkam, ki so se sedaj spet pojavile so zakonodajalcem, smo se glede tega pogovarjali zlasti v okviru sklada jamstva za mlade. Toliko s tem v zvezi v tem trenutku. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Želi kdo besedo ali sem vas preves čist črpala? Harkin, potem Lambert. Yes. Thank you, chair. Uh... Hvala, predsednica. Hvala za vaš osnotek mnenja. Strinjam se z vsem, kar ste povedali. Sama nisem bila zelo vključena, bila sem vključena v EGF in glede tega poznam zadeve. Ena pomembnih stvari pa je, da je to nov proces, veliko se moramo še naučiti in mislim, da to moramo tudi zapisati, vse te lekcije, ki se jih bomo naučili. Prihaja nov parlament, ki ne bo imel izkušenj s tem, s čimer smo se mi ukvarjali. Zato je pomembno, da eh, vse naše zaključke tudi eh, jasno zapišemo in eh, da, se, da s tem zagotovimo, da se napake ne bodo ponavljale. Za svet je bilo to nekaj zelo novega. Celotna zadeva pristojnosti in vpliva je tudi tukaj igrala pomembno vlogo. Glede odstavka dve, ne vem, kaj je mišljeno piše, obžaluje, da številke, ki jih je predlagala komisija za leto 2012, eh, niso odražale dejanskega stanja v državah članicah. Eh, nisem povsem prepričana, za katero realnost tukaj gre. Mm. Bili smo pod časovnim pritiskom, tudi pod drugimi pritiski. Eh, časovni pritisk pa je bil zares zelo velik. Eh, parlament je uslabil svojo vlogo, ko je eh, pogajanja razdelil na dva dela. Eh, en del je bil v proračunu, drugi del v pravni podlagi in težko je bilo ostati združen in povezan na tej točki. Bom pa dodala nekaj predlogov sprememb. Hvala, Jean Lambert. Agree. Hvala. Strinjam se da se v osnovi lahko strinjamo s tem, kar je tu zapisano. Eh, strinjam se tudi s tem, kar je povedala Marjan Harkin. Imamo pa tudi problem notranje komunikacije v parlamentu, ko gre za spreminjanje pogajalskih stališč. Eh, vsa stališča nam niso bila sporočena, sploh pa o njih nismo razpravljali. In gotovo ni bilo dobro, da smo kar naenkrat odkrili, da stvari, o katerih bi morali razpravljati, da so že uh, odločene ali pa da uh, nam ni bilo vse sporočeno. Pogajanja eh, na plenarnem zasedanju niso bila dovolj močna, premalo pritiska je bilo z te strani in to je tudi vplivalo na končno rezultat. Uh, na strani parlamenta. V naši skupini smo se pogovarjali z ljudmi, ki jih to najbolj zadeva. Sama se niti nisem pretirano vključila, mm, če si ogledam eh, stres, ki so ga imeli drugi s to zadevo. Ampak se bom še vrnila na eh, to točko z določenimi kritikami ali predlogi. Hvala za te predloge. Vesela sem, da eh, člani tega odbora lahko prispevajo eh, k temu. To je zadeva, ki nas je vse zadevala. Gre za eh, temo energije in druge tematike in je zato potrebno, da imamo natančno oceno, ki ustreza okoliščinam in da je tudi vse zapisano v zvezi s celotnim postopkom. Mm. Seveda gre tu tudi za socialne zadeve, gospa eh, Harkin. Mm, pri drugem odstavku bi moralo pisati in member states v državah članicah. Eh, v tem tekstu bi morali eh, nekaj spremeniti, to je res. Beseda, ki manjka, je, da bi morali upoštevati leto 2011 pri cenah. Torej, da so številke se nanašale na cene za leto 2011. Morali smo se pogajati o schemi jamstva za mlade številke iz leta 2011 niso pravzaprav pomagale, niso odražale dejanskega stanja na Irskem v tistem času. Zato sem vesela, da je rok za vlaganje predlogov sprememb 28. Eh, januar opovdne. Predlogi sprememb bodo morali biti vloženi v angliščini, samo v angliščini, kompromise pa bomo pregledali 12. februarja, eh, glasovali dan zatem, potem eh, v odboru za proračun 6. marca in na plenarnem zasedanju aprila. Eh, Frederik Darden nas bo obvestil o drugem delu pogajan. Ta trialog je potekal včeraj. En effet, nous avons eu hier la deuxième réunion de trilogue poročevalec, izvolite. Da, včeraj smo imeli drugo srečanje trialoga glede eh, služb za zaposlovanje. Grško predsedstvo nam je povedalo, da ni bilo veliko manevrskega prostora pri tem. Prvo poročilo smo dali Koreperju, ampak eh, tam so želeli, da zaključimo delo in želeli smo biti vsi skupaj ustvarjalni na obeh straneh. Eh, smo skušali biti ustvarjalni na včerajšnjem sestanku. Kaj vam lahko še povem? Obstajajo elementi, kjer smo že dosegli zadovoljiv dogovor. Naprimer, eh, definicija uh, učenja, učenja iz izkušenj, potem tudi nacionalne predstavitve, ki so potrebne. Uh, pa pri vključevanju državnih služb eh, za zaposlovanje te bodo morali biti eh, bolje vključene in pri pravni podlagi smo tudi dosegli ustrezen sporazum. Javne storitve morajo biti brezplačne. O tem smo razpravljali, pa še o nekaterih drugih točkah, naprimer o obvezni prisotnosti PS e v omrežjih. Mm, to je bilo do zdaj prostovoljno, dobili smo nek eh, kompromis, vrnili smo se na izvorno besedilo komisije. Torej pri določenih predlogih sprememb eh, smo naredili korak nazaj. Naš odbor je svet prosil, da določene stvari, ki so jih vključili, opustijo. Eh, želeli so ustrajati pri eh, eh, prostovoljnem pristopu, pa še pri prisotnosti PIS-a v vseh državah članicah. Mi smo želeli, da se to vrne v koreper. Glede delegiranih aktov, ki je še ena pomembna tema, pa smo podali kompromisni predlog bodi si, da se to vključi v besedilo sklepa, ko govorimo o pobudah, učenju, o indikatorjih. Bi, v tem primeru bi morali te indikatorje vključiti v priloge. Čakali smo na obeseditev eh, komisije glede kvalitativnih in kvantitativnih eh, kazalnikov. Pri kvalitativnih smo pričakovali, da bodo manj natančni kot pri kvantitativnih. In eh, ko gre za notranjo definicijo tega, kako bi to delovalo, eh, je eh, bilo to tudi pomembno. Dosegli smo odločitev, da bi lahko indikatorje pregledali, jih prilagodili in delegirani akti so bili torej obravnavani samo v tem vidiku, samo glede indikatorjev. Eh, potem pa še prisotnost eh, MK v omrežjih. Eh, tukaj gre za to, da se izboljša prenos informacij. Sami smo si prizadevali za to, da bi Emko bil prisoten kot opazovalec, ampak ne na sistematični ravni. Ta kompromis bo treba še do konca uskladiti. Eh, Emko bi bil eh, del direktorata, ne bi bili vključeni sami po sebi. Eh, in morali bomo še proučiti, za kakšna srečanja gre, na kakšnih sestankih bodo prisotni in tako naprej. Predsedstvo se bo lahko vrnilo v korepr s tem novim predlogom. Postopali pa bomo na naslednji način. V sredo bo naslednji trialog, ki naj bi bil zadnji. Eh, v tem umestnem času si bomo izmenjevali informacije, eh, proučili bomo različne osnutke eh, besedil, imeli bomo tudi nekaj tehničnih sestankov, kjer bomo lahko uredili še stvari, ki niso še doročene in potem bomo lahko stvar sprejeli. Hvala. Hvala za to zelo natančno poročilo. Sama bi lahko dodala še eh, dve točki. Eh, svet je zelo občutljiv eh, glede prisotnosti MK v omrežju. Tukaj bi morali še bolje uskladiti in doreči pogoje, pod katerimi bo MK lahko prisoten. Ko gre za Eh, prostovoljno osnovo ali ne, eh, pri omrežju tukaj je svet povsem nerazumljiv. Eno vprašanje smo pozabili postaviti svetu, namreč ali imajo kvalificirano večino za to, da lahko eh, zahtevajo prostovoljno prisotnost. Tukaj mi zdaj ni povsem jasno, ni mi vse jasno. Mm, to mreže bi moralo biti obvezno in eh, svet je želel tukaj odpreti vprašanje, da bi eh, stvar lahko postala prostovoljna. Ampak na ta način v eh, mreži odzamemo nekaj njegovega pomena. Parlament je zato zelo zainteresiran za to razpravo svežen, kot je bil predlagan eh, svetu, eh, bi moral ostati tak, kot je. To je naša eh, rdeča črta, naša meja. Ne bomo šli pod to mejo. Zanima me, ali se želi še kdo javiti k besedi, ima še kdo kakšno vprašanje, izvolite. Euh, Gospa Malika, hvala za besedo. Eh, Imam vprašanje glede kazalnikov, to je zelo pomembna tema. Eh, Stopna brezposelnosti je predmet obravnave v tem trenutku ali je prišlo do eh, napetosti oziroma tren med posameznimi indikatorji, ki jih je svet zavračal ali kako je to bilo. Nismo se še pogajali o indikatorjih, čakamo na osnutek predloga, ki nam ga bo komisija poslala danes opovdne, ampak ko bomo imeli ta osnutek, si bomo podrobno gledali vse te točke ostali bomo pozorni in eh, se bomo tudi odzvali do osmih zvečer. Komisija eh, bo potem v petek to prenesla v Koreper. Naslednji eh, trialog bo 28. januarja in imeli bomo tudi izredno zasedanje v Strasburu. S to točko lahko zdaj zaključimo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 Euh, chers collègues j'étais en train de No, ministra sem ravno kar obvestila o tem, o čem smo se pogovarjali, tudi v službi za zaposlovanje. On spremlja tudi to vprašanje, vemo, da je tudi grško predsedstvo pripravljeno sprožiti in zaključiti vsa zakonodajna pogajanja, ki so trenutno v teku. Je pa res, da je vaše predsedstvo zadnje predsedstvo v času našega mandata. Veliko stvari je še ostalo na mizi. Zdi se nam, da tudi z področja zaposlovanja in socialnih zadev ostaja še ogromno zadev. Vous avez, uh, vos propres priorités. Vi ste si oblikovali svoje prednostne naloge, mi imamo svoje prednostne naloge. Sedaj pa je nastopil trenutek za to, da si mnenja izmenjamo in da se zauzamemo za to, da bi to zadnje predsedstvo bilo čim bolj zauzeto v sodelovanju z našim odborom. Videli smo že, kako predani ste delu. V Atenah smo v različnih formacijah spremljali vaše delo. Že od samega začetka tedna ste tu v Bruslju. Ukvarjate se zelo pomembnim vprašanjem, torej z odnosom med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, kako ti sodelujejo naprimer pri proračunskih vprašanjih. Kako sodelujejo tudi v okviru evropskega semestra. Danes pa ste z nami zato, da predstavite svoje prednostne naloge. Besedo vam kar predajem, gospod minister. Kirija Proedre, kirijski kirije Vrovolevtes. Pot... Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami. Veseli me, da sem tukaj med eh, predstavniki evropskih eh, državljanov. Evropski parlament predstavlja pomemben del evropske ideje, kaj ti vi zastopate pričakovanja in upanja evropskih državljanov. večina poslank in poslancev eh, eh, je v tem težkem času stala ob strani Grkom in Grki tega ne bodo nikdar pozabili. Evropa se danes sooča z eh, velikimi izzivi, z zgodovinskimi izzivi pravzaprav. Lahko rečem, da je to največji izziv od druge svetovne vojne naprej. Vsi se strinjamo, da se moramo s temi izzivi takoj in učinkovito soočiti. Bolj kot vsaka druga država je Grčija občutila učinke te krize. Kriza v moji državi ni bila samo rezultat eh, notranjih eh, strukturnih šibkosti, ampak tudi strukturnih eh, pomankljivosti in šibkosti same Evrope. Grčija je prevzela predsedovanje v času, eh, ki od nas zahteva sprejem nekaj ključnih odločitev. Te odločitve bodo vodile v večjo integracijo Evrope, večjo vključenost, eh, spodbujanje delovnih mest in eh, boj proti brezposelnosti to so odločitve, ki bodo spodbujale večjo socialno vključenost, večjo socialno kohezijo. In te odločitve bodo prinesle tudi nek odgovor na težave, ki obstajajo. V Evropi se dvigajo populistični glasovi, ki krizo izkoriščajo Eh, za to, da širijo svoje stališča. Mi želimo, da bi Evropa bila enotna. Sprejeti moramo nekaj pomembnih odločitev in to takoj. In to tudi zato, eh, da bodo na prihodnih eh, evropskih volitvah Grki glasovali z nekim pozitivnim občutkom in ne z Grenkovo eh, zaradi reformnega programa, ki se v Grčiji izvaja. Grki so zato morali veliko žrtvovati. Grčija končno uh, kaže pozitivne znake. Leta 2013 se je brezposelnost stabilizirala, leta 2014 pa je pričakovati, da se bo brezposelnost prvič eh, po krizi začela zmanjševati. Eh, bilanca na tekočih računih bo prvič eh, v presežku. To se je zgodilo že leta 2013, po kar nekaj letih. Grčija bo prvič imela primarni presežek, prvič po desetih letih. To je cilj ki smo ga dosegli eno leto um, prej, kot je bilo pričakovano. Leta 2014 bo prvič, ko se bo spet začela gospodarska rast po šestih letih recesije. Organizacija OECD je napovedala, da je Grčija na eh, vrhu seznama držav, ki izvajajo reforme. Smo v petem letu strategije 2020 eh, in za dosego naših ciljev si je grško predsedstvo postavilo prednose naloge na področju zaposlovanja, socialne kohezije in sicer izhajamo iz treh glavnih pristopov, Prvi pristop je spodbujanje delovnih mest in boj proti brezposelnosti. Drugi pristop eh, je v tem, da se okrepi socialna razsežnost eh, ekonomske in monetarne unije. Tretji pa spodbujanje socialnega dialoga na vseh ravneh. Grško predsedstvo bo eh, postopalo na odločen način in sicer v duhu sodelovanja z vsemi institucijami Evropske unije v naslednjih smereh, eh, spodbujanje socialne razsežnosti EMU v postopku evropskega semestra, potem prizadevali si bomo za izboljšanje oceno eh, in pregled eh, preglednice, ki je pomemben korak naprej na poti k socialni Evropi. Nekaj vsebinskih predlogov je že bilo podanih in sicer glede novih socialnih eh, kazalnikov na tej preglednici. Evropa se stara in zato menimo, da je potrebno vključiti tudi eh, demografsko razsežnost eh, v preglednico. Okrepiti moramo socialno razsežnost EMU in to pomeni, da potrebujemo več dialoga, več soglasja in sodelovanja socialnih partnerjev v celotnem postopku. Trenutna socialna situacija in socia eh, situacija na trgu dela eh, bolj kot kdajkoli zahteva tesno sodelovanje s socialnimi partnerji. Grško predsedstvo si bo prizadevalo za sprejem eh, odločitev, ki krepijo institucionalno razsežnost Eh, ko gre za direktivo o napotitvi delavcev, je eh, svet 9. Eh, decembra sprejel zelo pomembno zgodovinsko odločitev. Svet za zaposlovanje je to bil in sicer gre za prikaz eh, politične volje držav članic. Lahko vam rečem, da bo grško predsedstvo prevzelo katero koli pobudo oziroma vsako pobudo, ki bo možna za to, da nadaljujemo postopek, ki se je že začel z Evropskim parlamentom, da na ta način zagotovimo, da pridemo do rezultatov mislim, da uh, so se tukaj odprla vrata, no, imamo nove možnosti in teh ne smemo zapraviti. To je težka naloga. Zato moramo skupaj eh, združiti stališča eh, in na ta način bomo pokazali enotnost Evrope. Prihodnost naše celine je v mladih. Zato se bomo z vsemi možnimi sredstvi borili za to, da eh, zaustavimo eh, brezposelnost mladih. Boriti se moramo proti brezposelnosti mladih in to je ena eh, glavnih prednostnih nalog našega predsedstva. Naš cilj je zelo natančno spremljati kako se bo izvajal program jamstev za mlade. Naše pobude na tem področju želimo še poglobiti in sicer zato, da bomo eh, ljudem pomagali pridobiti izkušnje, tako da bodo mladi lahko hitro začeli delati. Eh, prizadevali si bomo za sprejem priporočil, ki bodo obravnavala eh, kakovostne vidike, vidike kakovosti praktičnih izkušenj. Na ta način bomo zagotovili, da bodo vse države članice imele eh, visoko stopno in visoko kakovost programov pridobivanja izkušenj. To bo naš prispevek v boju proti brezposelnosti mladih. Eh, spodbujali bomo tudi javne uh, agencije za zaposlovanje, uh, Sprejeli smo tudi splošni pristop do reševanja teh vprašanj. Ta pristop odraža eh, veliko strinjanje med državami članicami. In sicer gre za to, da se institucionalizira omrežje. Na ta način bomo rezultate, ki so bili doseženi na uh, trialogih, lahko uporabili za to, da uh, se približamo dogovoru. Mislim, da smo že zelo blizu dogovoru. Če bi dosegli sporazum o nekem splošnem pristopu za uredbo EURES, eh, bi to bilo zelo dobro. To je tudi cilj grškega predsedstva. Svet eh, podpira in pozdravlja to reformo kajti mislimo, da je reformiranje EURES eh, ključno orodje za boj proti brezposelnosti in to na vse evropski ravni. Delali bomo metodično, borili se bomo proti nesprejemljivemu pojavu neprijavljenega dela. Vsi se zavedamo negativnih posledic tega pojava gladko delovanje trga dela uh, zahteva od nas tudi, da se spoštuje zakonodaja. In eh, do nedavna je v naši državi obstajala visoka stopna neprijavljenega dela. Osebno uh, menim, da je neprijavljeno delo ekonomski kriminal, kaj ti svetu eh, spodkopava pošteno konkurenčnost, eh, škodi družbi in tudi krši pravice delavcev. V Grčiji smo za boj proti temu pojavu sprejeli svežen ukrepov, ki ga imenujemo Artemis. Štiri mesece po začetku izvajanja teh ukrepov smo opazili, da uh, se že čutijo učinki teh ukrepov. Uh, s tem smo se spopadli pri koreninah. Uh, želimo izkoreniniti uh, ta neželeni pojav. Uh, na tem področju pa opažamo tudi številne razlike med državami članicami. Nujno je, da sprejmemo nek skupen sklep in na ta način ustvarimo platformo za boj proti neprijavljenemu delu. Del prednostnih nalogarskega predsedstva pa je tudi boj za enake možnosti in pa boj proti diskriminaciji. Na tem področju bo grško predsedstvo pregledalo osnutek direktive o enakem obravnavanju, ne glede na versko pripadnost, eh, spolno usmerjenost, eh, spol in še druge dejavnike. Sprejeli bomo tudi predlog direktive o uravnoteženosti med spoloma v odborih direktorjev v podjetjih. Bolj kot kdajkoli Evropska unija zdaj potrebuje finančno stabilnost. Eh, okrepiti moramo socialno kohezijo, socialni model in socialna kohezija je tukaj predpogoj. Potrebujemo tudi eh, trajnostno gospodarsko upravljanje, da bomo lahko mm, imeli nek boljši jutri. Eh, vlagati moramo v socialno Evropo. Naš eh, načrt, naš projekt je ambiciozen, ampak mislim, da je tudi realističen. Jaz in vsi moji kolegi vam lahko zagotovimo, da bomo delali ustrajno, odločno in potrpežljivo in si prizadevali za to, da bi bilo grško predsedovanje uspešno uspešno grško predsedovanje namreč pomeni uspešno Evropo. Veselim se že tesnega sodelovanja z vami. Samo, če bomo združili naše moči, če bomo združili tudi naše ideje, bomo dosegli skupne cilje. To je dožnost naš vseh. Pa ne samo nas, to je pomembno za prihodne generacije Evrope. Hvala. Zdolž je pol nastop. Hvala lepa. Gospod minister, samo enega imam na seznamu oziroma nekaj več. Serka, Slambert, Tusas, Darden, Šolc, gospa Esaja, gospa Malika tu. Je to vse? Seznam govornikov je torej zaključen. Alejandro Serkas, potem Jean Lambert. Hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospod eh, minister. Eh, dobrodošli vsi, ki vas spremljajo. V veliko veselje nam je, da ste z nami. Hvala za lep sprejem v Atenah. In hvala za vašo pomoč pri našem. Sam pripravljam poročilo o posledicah eh, programov trojke v treh državah, ki so vključene v te programe. Upam, gospod minister, da se bo to sodelovanje nadaljevalo. Najprej eh, se moramo odzvati na vaše prve besede. E, mislim, da imate v Grčiji pred seboj velike nacionalne izzive. Zdaj ste odgovorni tudi za predsedovanje. E, povsem prepričan sem, gospod minister, da bo grško predsedovanje velik uspeh za Grčijo in tudi za Evropo. Jaz, tako kot vi, kljub konjunkturi, kljub različnim mnenjem, eh, vidim eh, v globino stvari in mislim, da si nihče ne more predstavljati Grčije izven Evrope ne v Grčiji in tudi v Evropi si ne moremo predstavljati Evropo brez Grčije. To bi eh, bila kot stavba brez temeljev, eh, kot neka stavba brez temeljnega kamna. Mislim, da bosta Grčija in Evropa eh, izkoristili teh šest mesecev za reševanje velikih izzivov. Veselim se vaših dobrih makroekonomskih številk in upam, da bodo te številke kmalo koristile tudi grškemu prebivalstvu, ki je bilo eh, zelo ponižano eh, strani nekaterih evropskih voditeljev. Imam ogromno zaupanje v eh, vas, razumem tudi vaše težave, ampak verjamem, da bomo dobro sodelovali. Mislim, da bi. Eh, zaradi politik, ki jih izvajamo eh, v odnosu do krize, morali eh, dobiti malo boljši občutek, da ta občutek ni več tako grenak, kot je bil v začetku. Politike niso bile vedno pravične. Ljudje so pripravljeni sprejeti določene žrtve, če bi te bile proporcionalne ampak določeni ukrepi so bili eh, prehudi. Eh, vaša država je potrebovala nekega kirurga, eh, dobili pa ste pravzaprav mesarje, ki so uničili na nek način vašo državo. Eh, ukvarjali se boste tudi z direktivo o napotitvi delavcev, pa tudi o sezonskih delavcih in tako naprej. Dialog pomeni, da smo vsi eh, pripravljeni sprejemati predloge. Eh, svet še vedno meni, da dialog pomeni to, da bo parlament stotstotno sprejel predloge sveta. Sam predlagam, da sodelujemo, da si izmenjujemo ideje in na ta način boste res imeli. Uh, odlično predsedovanje. Predlagam, da sprejmemo par vprašanj, pa boste potem dobili besedo. Jean Lambert, potem gospod Pakis. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala grškemu ministru za današnjo predstavitev. skupina pozdravlja izjave o krepitvi socialne razsežnosti evropskega semestra. Veliko sreče pri tem, parlament si za to že dolgo prizadeva in mislimo, da so tukaj možne še dodatne izboljšave. Pozdravljam tudi to, kar ste povedali o socialnem dialogu. Imam vprašanje v zvezi z dialogom socialne družbe. Tudi to marsikaj manjka pri evropskem semestru. Zanima me, ali bo dialog s civilno družbo tudi del vaše agende. In še omemba neprijavljenega dela. To je bila prednostna naloga tudi prejšnjih dveh predsedstev in uh, tam na tem področju so dosegli kar nekaj uspeha. Zanima me, kako boste k temu pristopili sploh, ko gre za sisteme socialne varnosti. E, gotovo je, da morajo delavci uživati sistem socialne zaščite, vemo pa tudi, da so nekateri sistemi zelo neodgovorni, zlasti, če imajo delavci kratkoročne omejene pogodbe. E, prehod iz enega socialnega sistema v drugega je lahko zelo težaven. V Združenem kraljestvu morajo nekateri ljudje odhajati v mm, banke hrane, zato ker preprosto ni mogoče prehajati iz, eh, sistema, iz enega sistema socialne varnosti v drugega. Torej, um, ni dovolj, da kaznujete neprijavljeno delo, ampak morate pomagati ljudem pri, tudi pri prehodu iz enega sistema v drugega. Gospod Pupakis, hvala lepa. Grčija je prevzela predsedovanje Evropski uniji v času, ko govorimo o krepitvi socialne razsežnosti ekonomsko-monetarne unije. To je predpogoj za preživetje vseh evropskih državljanov. Nujno potrebno je, da tukaj dosežemo ustrezno ravnotežje, da spravimo socialni, finančni in pa zdravstveni vidik. In zato si sedaj prevzev, eh, prizadeva ravno tista država, ki je morala največ žrtvovati. V Grčiji je veliko mm, brezposelni, številne ljudi, številne družine so brez dohodka. BDP se je zmanjšal. Zato je treba dobiček na pravičen način porazdeliti po celotni družbi. Če ne boste upoštevali socialne razsežnosti, vam grozijo socialni nemiri. Zanima me, kako bo grško predsedstvo vključilo vprašanje socialnih kazalnikov v gospodarsko upravljanje in sprašujem vas, ali grško predsedstvo namerava sprejeti priporočila za specifične države, zato da bi lahko um, odpravili te socialne razlike v državah članicah. Mi, gospod Minister, predlagam, da odgovorite na ta vprašanja. Še pet govornikov nam je ostalo, zato vas prosim, da niste predolgi v odgovoru. Hvala lepa za ta vprašanja. Najprej bom odgovoril Alejandru Cerkasu. Um, naš odnos je zelo, zelo dober. Eh, pogosto smo izmenjavali informacije in to se bo nadaljevalo tudi ob njegovem obisku Aten. Čestitam eh, vam za delo, za, pri, za poročilo o socialnih posledicah finančnih prilagoditev v Grčiji. Vem, da ste zelo Eh, da imate veliko posluha za naše probleme in da naše probleme dobro poznate. S trojko smo imeli zelo težka pogajanja. Grčija je sprejela številne reforme na tem področju. Kar se tiče stališča grške vlade do sodelovanja z trojko, Torej, to stališče je objavljeno na spletni strani finančnega ministrstva gospoda Stonarasa. Še nekaj o finančnih reformah. Torej, Grčija bo še vedno si prizadevala za finančne reforme. finančni kazalniki so pokazali, da že imamo primarni presežek, da se um, brezposelnost niža, da bodo prvič um, računovodski izkazi pozitivni. Se pravi, gibljamo se k izhodu iz krize. Ampak vpliv krize je pustil zelo globoke socialne rane. Uh, Eh, brezposelnost v Grčiji je najvišja v Evropski uniji in najslabše pri tem je, da imamo tudi najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih. Morda nas je Španija sedaj pri tem že premagala, ampak vsekakor imamo v Grčiji veliko problemov z pojavom revščine, upadom plač. Vse to je naša realnost grško predsedstvo skuša spremeniti gospodarski in socialni sistem, skušamo oba modela izboljšati. Naj odgovorim tudi gospodu Popakisu v zvezi z neprijavljenim delom. Povedal sem, da je neprijavljeno delo ena izmed naših prednostnih nalog. to je enako pomembno kot druge prednostne naloge um, javne storitve zaposlovanja in pa napotitve delavcev. V Grčiji imamo zelo visoko stopnjo neprijavljenega dela. V Grčiji smo sprejeli zelo inovativna orodja s katerimi se želimo boriti proti temu problemu. Ta orodja so zelo inovativna in bi jih lahko prevzele tudi druge države. Ta orodja se ne osredotočajo samo na sankcije za neprijavljeno delo, ampak eh, se osredotočajo tudi na to, kako ta problem odpraviti. Eno izmed orodij se imenuje Ergali. To je novo orodje, stotstotno zanesljivo. se javne storitve smo osvobodili, smo osvobodili uh, brez uh, predmetnih administrativnih bremen. Enako velja tudi za zasebni sektor in s tem orodjem smo uh, prihranili na tisoče evrov. To ima praviti z začasnim delom, tudi če gre za dva delovna dneva na teden je to zabeleženo kot eh, zaposlitev. Kot minister za zaposlovanje lahko danes nadzorujem grško gospodarstvo iz moje pisarne. Uh, v realnem času eh, lahko vidim, katera podjetja najemajo delavce in katera jih odpuščajo. Lahko vidim, ali gre za delo za nedoločen ali pa za določen čas. In ti podatki so sedaj na voljo vsem. Rezultati so bili izredno pozitivni, ne samo pri boju proti neprijavljenem delu, sedaj lahko imamo usmerjena preverjanja le tega. Poleg tega pa točno vemo, kaj se dogaja na trgu dela in kakšne so tam potrebe. V bližnji prihodnosti bom poslal vprašalnike vsem grškim podjetjem in jih poprašal o tem, kakšne so njihove potrebe. To pomeni, da bomo prvič dobili zanesljiv register potreb v podjetjih. Ta Sistem Ergani se bori proti neprijavljenemu delu. Sedaj imamo o tem zanesljive podatke, vemo, kakšne so potrebe na delovnem trgu in v kombinaciji z orodjem Artemis bomo dosegli velike uspehe. V Grčiji sem znan potem, da sem naložil največjo sankcijo za neprijavljeno delo. Do nedavnega je ta sankcija znašala 250 tisoč, jaz pa sem to povešal na 10 tisoč 500 evrov. In stvari so se spremenile. Eh, več je sedaj zakonitih delavcev in najemanje delavcev prvič raste po petih letih upada. Gospod Popakis, prav imate točkovna tabela je naša prednostna naloga. Socialni kazalniki so prednostna naloga grškega predsedstva. V Grčiji skušamo sprejeti nekaj, kar prej nismo imeli, to je minimalna plača e, in e, priprave na sprejem te zakonodaje že tečejo. Če se želimo spospasti s problemom socialnih kazalnikov, moramo podpirati tudi to prizadevanje za minimalno plačo. Hvala. Gregora. Mm -hmm. Dobro, pa preidimo na drugi krok vprašanj. Gospa Moranša Trije, potem pa gospod Trusas. Hvala, gospa predsednica, hvala lepa gospodu ministru, ker je danes z nami. Hvala lepa, da ste nas počastili z vašo prisotnostjo. Hvala tudi za predstavitev predsedstva. Želim vam veliko uspeha. V imenu skupine ILS e in Čabe Urija, našega koordinatorja, ki ga žal ni danes na razpravi, pa tudi kot stalna poročevalka za Evropski socialni sklad, bi rada zastavila prvo vprašanje glede brezposelnosti mladih. Tudi sami ste rekli, da je brezposelnost mladih velik problem, še posebej v nekaterih regijah. V nekaterih regijah celo presega 72 odstotkov v vaši državi. Je pa res, da brezposobnost mladih zadeva vse. Zato smo tudi vzpostavili specifičen sklad z namenom, da se zaposlujejo mladi. Torej, pobuda za zaposlovanje mladih, želimo biti bolj učinkoviti. Kakšne ukrepe bomo uporabili za to, da druge seznanimo s to pobudo za zaposlovanje mladih. Zanima me, kakšne načrte imate vi s tem v zvezi. Želimo si, da bi bili čim bolj učinkoviti. Uspelo nam je pridobiti ta frontloading, kot se imenuje. Vi ste sedaj na vrsti za to, da nadaljujete s tem delom. Drugo vprašanje, ki ga imam za vas, se nanaša na direktivo o napotenih delavcih. Govorili ste o tem, da se želite boriti proti sivemu gospodarstvu, proti socialnemu dampingu. V našem odboru se vse politične skupine strinjamo, da je lahko ta direktiva o napotenih delavcih nujno potrebna, da mora biti uspešna. To bomo izpostavljali tudi v okviru evropskih volitev, evroskeptiki, populisti in drugi uživajo v teh okoliščinah in cvetijo, mi se želimo temu izogniti. Zato me zanima, kakšna je vaša časovnica. Ali ste res pripravljeni aktivno se lotiti te direktive? Tisto, kar smo storili v tem odboru, je bilo namenjeno temu, da bi o tej direktivi glasovali na plenarnem zasedanju še pred evropskimi volitvami. Na koncu pa še tretje vprašanje v zvezi s poročilom kolegice Rodi Kraca. Evropski parlament je sprejel jasno stališče na glasovanju o resoluciji na plenarnem zasedanju. Jasno smo potrdili svojo zavezo k temu, da se zagotovi enakopravnost med moškimi in ženskami tudi na ključnih položajih v velikih podjetjih stališče Evropskega parlamenta je uravnoteženo, realno, svetu ponuja dobro podlago za nadaljne delo. Dobro bi bilo, če bi se sprožil zakonodajni postopek še v času vašega predsedovanja. Gospa Rudi Kraca je soporočevalka me je tudi obvestila o tem, da podpirate to pobudo, sami ste prej to prav tako potrdili, zato vas sprašujem, kakšne konkretne ukrepe nameravate sprejeti, zato da bi zaključili z delom pri tej direktivi in da bi to direktivo tudi naredili bolj prepoznavno. Sama zaupam v grško predsedstvo, prepričana sem, da boste uspešni. S tem bi poslali tudi zelo dober znak o Evropi, tudi Grkom. To pa bi bilo dobro sporočilo za vse naše državljane v Evropi. Hvala lepa za vse, kar boste storili s tem v zvezi. Hvala. Gospod Tusas, potem gospod Darden. Hvala lepa. Ravno smo imeli tri tri dneve medparlamentarnih srečanj med evropskimi poslanci in nacionalnimi poslanci. Podanih je bilo veliko političnih predlogov, no kar se tiče političnih zaključkov, bi pa kot grška komunistična stranka želeli povedati naslednje. V okviru strategije za leto 2020 si bomo prizadevali za ustavitev moči monopolov in pa krepitev delovne sile. Ogledali smo si strašljive številke o zaposlovanju, ki jih je včeraj objavila komisija. To, bimo, to bomo uporabili tudi kot ehm, letni pregled rasti, ki je del postopka evropskega semestra. Tam bodo zapisane te številke. Torej, priča smo rasti brezposobnosti in pa rasti revščine v vseh državah članicah Evropske unije. Imamo 26 milijonov brezposobnih. 120 milijonov ljudi v Evropi živi pod pragom revščine. In ti ljudje so najbolj na udaru. Tudi mladi zelo trpijo zaradi brezposelnosti. Torej, kar se tiče pa neprijavljenega dela, raziskava komisije kaže na to, da je stopnja neprijavljenega dela še vedno na nespremljivih ravneh. Um, na milijone delavcev nima pogodb, nima nobene socialne zaščite. In to ima zelo hude posledice tudi za pokojninske in zdravstvene scheme. Dve orodi se uporabljata za znižanje pravic delavcev. Europlus pravi, da bodo plačila vezana na strošek enote dela, glede na časovno enoto. In ta strošek bo ocenjen glede na podatke konkurentov. To so seveda Kitajska, Indija in pa Brazilija. Poleg tega pa imamo še stališče iz bele knjige o, jav, o javnih schemah zavarovalnic iz maja 2013. Tudi ta predvideva radikalne spremembe. Strošek dela, kot veste, gospod minister, se je v Grči v zadnjih treh letih stalno nižal. Za 25 odstotkov se je znižal ta strošek dela, plače so se znižale za 28 odstotkov. Torej, sedaj bi želel ministru zastaviti specifično vprašanje. V nekem grškem časopisu je zapisano, govornik se popravlja, torej do leta 2016 naj bi dodatno znišali socialno zaščito, tako da bi imeli pet odstotno znižanje socialne podpore in to bi pomenilo tudi, da bi izgubili 13 tisoč delovnih mest. takšno nižanje stroškov in pa socialnega varstva bo potem privedlo do izgube milijonov evrov. Če boste znižali prispevke v scheme socialne zaščite, kako boste potem ta denar nadomestili z drugih virov? Kako boste dobili ta denar nazaj? Ja, ja, se zaključujem. Govornik je prekinjen. Hebe, Frederik Darden, kolega Tusas, presegli ste svoj čas, besedo sem vam vzela. Merci, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa gospodu ministru za današnjo prisotnost, hvala tudi za predstavitev. Sam sem poročevalec za socialne javne storitve. Vi ste rekli, da se želite boriti proti brezposobnosti, zlasti proti brezposobnosti mladih. Pravite, da je treba okrepiti koherenco na evropski ravni, zlasti, ko gre za politike zaposlovanja. Omenili ste tudi vzpostavljanje mreže javnih zavodov za zaposlovanje. Upam, da bo komisija kmalo formalno vzpostavila to mrežo. Na naši ravni smo prepričani v to, da bi mreža socialnih zavodov za zaposlovanje pomagala v boju proti brezposelnosti, zato ker bi bolje izpostavljala tudi evropske politike na tem področju. S tem bi se borili tudi proti socialnemu izključevanju. To je drugi element, o katerem smo se pogajali. Pomembno je, da si izmenjamo prakse, da zagotovimo ustrezno spremljanje, da zagotovimo kakovostne izobraževalne kadre. Vsi moramo sesti za mizo, vse države članice se morajo vključiti v to mrežo, samo pod tem pogojem bomo prinesli resnično dodano vrednost s to formalno mrežo javnih zavodov za zaposlovanje. Ta mreža ne bi smela biti prostovoljna. Včeraj smo skušali pokazati, da smo ustvarjalni. Iskali smo namreč rešitve s vašimi predstavniki. Kolikor vem, ste prav tako naklonjeni temu, ampak vseeno bi vas rad konkretno vprašal, kakšno je vaše mnenje o tem. Še ena konkretna zadeva, neodvisna od tega vprašanja. Prej ste omenili, da se moramo boriti proti delu na črno, proti socialnim goljufijam. No, mimo grede, mislim, da je to povezano tudi z davčnimi goljufijami. Še prav vemo, da ima Unija omejene pristojnosti na tem področju. Potrebujemo platformo, nujno, Ta platforma nam bo omogočila, da izmenjamo dobre prakse, da se usklajujemo tudi, kar zadeva samo zakonodajo. Ne smemo pa zgrešiti cilja. Boj proti socialnim goljufijam bi moral biti namenjen tudi boju proti strukturnim goljufijam podjetji. Podjetja pogosto ukrepajo tako, da so delavci žrtve ali sprejemajo napačno zakonodajo ali zakonodaje ne spoštujejo in s tem bom zaključil. Hvala. Um, Gospod minister, bi lahko odgovorili na ta tri vprašanja, potem pa še dva govornika in jaz. Hvala lepa. Gospa Morin Šatije. ko sem govoril o prednostnih nalogah, ste verjetno slišali, da je tudi direktiva o napotitvi delavcev naša prednostna naloga. 9. Eh, septembra smo izrazili tudi sklep v Epskotu in um, vse skupaj bi želeli zaključiti do izteka grškega predsedstva. Predvideli smo osem trialogov, ki so se že začeli in se bojo končali 18. februarja. svet, eh, sklep sveta iz eh, dne 9. decembra kaže na to, da obstaja tudi potrebna politična volja. Ehm, teh seveda ne smemo izgubiti. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe za to, da bomo do 18. februarja dosegli dogovor. To želijo državljani v Evropi. To sem povedal že prej in sedaj to ponavljam. Vem, da je to težka naloga, kajti obstajajo različni pristopi. No, ampak ravno v tem je moč Evrope. Gre za kombinacijo različnih stališč in vidikov. Optimistični smo in smo prepričani, da nam bo uspelo. Kar se tiče pobude, schema jamstva za mlade. Vemo, da kriza pomeni tudi brezposelnost in zlasti je to povezano z brezposelnostjo mladih. Pobuda za spodbujanje za poslovanje mladih je zato v našega delovnega programa. Eh, dobili bomo tudi nacionalne programe. Prvo oceno teh nacionalnih programov bomo sprejeli 8. aprila na svetu EPSKO. Organizirali bomo tudi pomembno konferenco v sodelovanju za komisijo na to temo. Eh, konference se bo udeležil tudi naš premijer gospod Samaras. In s tem pokazal svoje razumevanje do tega problema. Gospod Darden, kar se tiče indikatorja zaposlovanja pri javnih storitvah, tukaj smo uspeli predvsej zbližati naša stališča. Države članice razumejo dodano vrednosti mreže in zato so bile podane izjave o tem, da je treba ta, te kazalnike na koristen način uporabiti. Pripričan sem, da nam bo uspelo doseči kompromis in to k malu. Gospod Tusas. Kakor veste, si Grčija zelo prizadeva, sprejeli smo zelo daljnosežne reforme skušamo se soočati tudi z problemom brezposelnosti. Brezposelnosti ne moremo odpraviti samo za zakonodajo ali z mm, dobrimi željami. Zaposlovanje lahko spodbudimo samo za rastjo, zato da bi privlačili investicije na grški trg, želimo odpraviti nekatere pomankljivosti grškega gospodarstva. Ena izmed teh pomankljivosti je bila tudi to, da smo imeli najvišjo stopnjo neprijavljenega dela v Evropi. Zato smo želeli uh, znižati strošek dela za 1,1 odstotek. Sedaj bi želeli znižati neplačene stroške dela za približno 5 odstotkov to je pomembno, zato da bomo lahko privlačili investicije in spodbudili rast. Zato to počne grška vlada. To je popolnoma logično. Drugi pristop bi bil dati vsem eh, delovna mesta. Sveda bi si to želeli, ampak kako si naj to privoščimo? Vse denar ne pada z neba. Nimamo čarobnega gumba, na katerega bi lahko pritisnili in bi vsi dobili službo službo za vse mlade. Čudežne rešitve ni samo za razvojem, lahko to dosežemo in zato grška vlada sprejema posamezne korake, s katerimi želimo priti do konkretnih rezultatov. Ja, eh, očitno vam minister nima kaj drugega zapovedati. Sarja Saja je naslednja madam president just let me tell you i believe you have other opportunity also to have a follow back of this debate and i think you had a very. verjetno imate tudi drug način za to da dobite odgovor na vaše vprašanje dobili ste dolgo. Dolg čas za govor, tako da ne moremo sedaj imeti tukaj dvostranskih razprav. Sarja Saj je naslednja. Hvala lepa, strinjam se z vami. Tukaj gre za razpravo o prednostnih nalogah grškega predsedstva, ne pa za notranje politične razprave. Hvala ministru, da je predstavil prednostne naloge svojega predsedstva. V tem odboru smo obravnavali številne direktive, s katerimi smo želeli se soočiti z izzivi prostega gibanja delavcev znotraj Evropske unije in pa čezmejno gledano. Že kolegica Mona Chartier je poprašala o časovnici za direktivo o napotenih delavcih. Hvala za odgovor na to. Jaz pa vas sprašujem o časovnici za direktivo IKT. Imamo tudi direktivo o državljanih tretjih držav, ki v Evropsko unijo prihajajo kot eh, študentje, raziskovalci eh, in pa plačani ali neplačani pripravniki. Ali menite, da bi lahko tudi to direktivo zaključili do konca vašega predsedovanja? Potem še direktiva o sezonskih delavcih. Eh, no, tu smo opravili veliko dela že pred Božičem in eh, februarja bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. Pa še nekaj o razpravi o prostem gibanju delavcev. Zdi se mi, da tukaj obstaja veliko ksenofobije in eh, rasističnih tonov. ali imate kakšne predloge v zvezi s tem, kako bi lahko ta razprava postala bolj zmerna, kako bi lahko poskrbeli za to, da bi temeljila zgolj na dejstvih. Vemo, glede na podatke, da uh, samo tri odstotke delavcev de dela v drugih državah članicah. Hvala, gospa Bernardu. Hvala, gospa predsednica. Gospod minister, na začetku predstavitve ste omenili tveganja, ki so povezana s populizmom in z euroskeptiki. Mislim, da je to resno tveganje. Pogosto, ko se srečujemo z državljani, omenjajo grški primer. Zakaj? Zato, ker je tam kriza, ker je tam tudi trojka, ki je zahtevala določene reforme. Te so povzročile še večjo revščino Grkov in to je simptomatično za Evropo, po mnenju državljanov, in tega ne želijo. Zanima me, kaj je s temi novimi orodji, s katerimi bolje nadzirate situacijo na trgu dela, ali to dosledno izvajate, kaj je z naložbenimi politikami, te so bolj srednjeročne politike, danes pa so zadeve nujne in jih je treba rešiti. Zato me zanima, ali bi vi podprli mnenje, da bi morali na evropski ravni začeti drugače razmišljati o zadevah, da bi morali razmišljati bolj v globalnem kontekstu. Od komisija Bašej je delala na evropski ravni tudi na tem, kako zagotoviti na mednarodni ravni uh, skupno socialno varstvo. Najprej se je to nanašalo bolj na revne države, na države na jugu, ampak danes se zavedamo, da tudi mi na evropski ravni morda potrebujemo nekaj podobnega, da bi potrebovali neko socialno varstvo. Temeljno socialno varstvo, ki bi vsakemu državljanu v Evropi omogočilo, da je deležen zdravstvenega varstva in tako naprej, dostojnega življenja, da ima na voljo dovolj sredstev za preživetje, zato da si zagotovi dostojno življenje. Bi se vi strinjali s takšno zamisljo? To bi me res zanimalo. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, tudi sama bi vas rada vprašala o dveh zadevah. Najprej bi se delno navezala na to, kar je povedala gospa Benarab Atu. Je pa to moje vprašanje usklajeno tudi z delom, ki ga upravljamo v Evropskem parlamentu. Z nacionalnimi parlamenti se namreč pogovarjamo o teh zadevah že od začetka tedna. Zanima me, če si je predsedstvo zamislilo nadaljno razpravo o socialni razsežnosti Evropske gospodarske in monetarne unije. O tem se v parlamentu ukvarjamo. Od zadnjega evropskega sklepa sveta naprej vemo, da to ni prednostna naloga za Evropsko unijo, da se bodo sklepale pogodbe. Gre za neke vrste soft trojko, po mojem mnenju. Tu ne gre za dejansko upoštevanje potreb, za odgovarjanje na vsa ta vprašanja glede medsebojne povezanosti. Socialna vprašanja ne morete kar tako zanemariti. Na vse zadnje so tematsko te zadeve povezane. Socialna vprašanja, gospodarska ravnotežja. Zato me zanima, kako ste zastavili časovnico svetu EPSKO. Ali bo svet EPSKO o tem razpravljal? Sama sem na zadnjem EPSKO zastopala naš odbor in svet EPSKO je obravnaval tudi ta vprašanja. Vidimo, da je sicer na voljo predlog komisije, vendar je to delen predlog. Nanaša se samo na kazalnike. Pri kazalnikih, čeprav razumem, boste kot predsedstvo nekaj naredili. Vi želite več storiti tudi na področju demografije. V Evropskem parlamentu ustrajamo na tem, da bi oblikovali tudi druge kazalnike, naprimer dostop do zdravstvenega varstva, dostojno delo, brezdomstvo, revščina otrok. Veliko nacionalnih parlamentov se s tem strinja. Ustrajamo tudi na tem, da bi socialne partnerje vključili v ta socialni dialog. Ampak to vprašanje kazalnikov vendarle ni edino vprašanje. Najprej morate vedeti, zakaj boste uporabljali kazalnike. Poleg tega pa s tem ne boste izčrpali vprašanj povezanih s socialno razsežnostjo gospodarske in monetarne unije. Kot veste, smo julija v našem odboru pripravili zelo pomembno javno predstavitev o tem, ali bi bilo možno vzpostaviti minimalno nadomestilo za brezposelne na evropski ravni. potrebujemo neke vrste avtomatični stabilizator. Za začetek morda v okviru evroobmočja in ta zadeva bi morala biti predmet obravnave. Razlogov je veliko, nimam sedaj dovolj časa, da bi jih naštela, bi pa vseeno pri vas preverila, ali so vse te poti za nadaljni razmislek še odprte. Če boste še naprej delali na teh temah je to dobro, nam se mandat izteče, tako da bomo težko spremljali dejansko vaš napredek. Še eno vprašanje. Nanaša se na isto problematiko, vendar zauzemam pristop z nekoliko drugačnega zornega kogota. Med sklepi sveta, pa tudi v resolucijah parlamenta in predlogih komisije, v načrtih ali v sporočilu iz oktobra najdemo vprašanje, kam sodi socialni dialog. Socialni dialog se vedno izpostavlja, ampak ugotavljam, da način, kako obravnavamo to vprašanje, ni primerno. Temu sama rečem token debate. Takoj, ko izrečemo besedo, menimo, da smo že obravnavali vprašanje. Vemo, da v današnjem času socialni dialog ni tako izpostavljen. Ko je potekal tristranski vrh, je sicer bilo govora o tem, vendar na formalen način. Zanima pa me, katere od držav dejansko izvajajo reforme. Po mojem mnenju tiste, kjer je dialog vzpostavljen, kjer socialni dialog tudi dobro deluje. Slišali smo, da je trojka ukrepala v Grčiji. Tudi mednarodna organizacija dela in svet Evrope sta izpostavila, da se premalo upošteva socialne partnerje. Zato me zanima, kako lahko nadalje obnovimo, spodbudimo in razvijamo socialni dialog na evropski ravni. Priča smo velikim neravnotežjem na socialnem področju in mislim, da bi se morali o tem pogovoriti tudi s socialnimi partnerji. proces je oboje stranski. Oni lahko prispevajo k vaši razpravi in potem si bodo tudi laže prisvojili vaše sklepe. Tako da tu nas čaka ogromno dela, ampak v tem trenutku se mi zdi, da je vse začrtano zgolj na formalni ravni. To je bilo zadnje vprašanje, gospod minister, sedaj pa predlagam, da se odzovete na prispevke zadnjih treh govornikov in podate še svoje zaključke. Hvala, Kjego. Hvala, Kjego από τις παρατηρήσεις, Παύλα, ερωτήσεις της Προέδρου της κυρίας Μπέρες. Και να... Hvala lepa. Naj se odzovem najprej na to, kar je povedala gospa Beres. Vsi vemo, da zaradi finančne situacije v Evropi potrebujemo finančno racionalizacijo, reforme in pa prilagoditve. In to moramo kombinirati tudi z drugimi reformami po državah. To sem povedal tudi na svetu EPSKO. Finančna reforma ni samo sebi namen. Poskrbeti moramo tudi za socialno dobrobit, za socialno kohezijo Orodje je finančna prilagoditev, ampak naš cilj mora biti socialna kohezija in pa dobrobit. Želimo socialno Evropo, želimo, da se poviša življenski standard naših državljanov. Finančna prilagoditev je samo sredstvo za dosego tega cilja. E, seveda pa gre tukaj za zelo občutljivo ravnoteže, ki ga moramo skušati ohraniti. To mora biti naš skupni cilj potem socialna razsežnost in pa socialni kazalniki. Vemo, da velikih napredkov ne dosežemo z kvantnimi preskoki, ampak z majhnimi koraki. Zato želimo sprejeti tudi to točkovno tabelo o socialnih eh, kazalnikih. To je zelo dobrodošla sprememba. Um, gre za to, da moramo dodati tudi druge kazalnike, naprimer kazalnike, demografske kazalnike, staranje prebivalstva, um, zdravstvo in tako naprej. Najprej treba narediti prvi korak. Prvi korak je že bil storjen, sedaj pripravljamo registr socialnih kazalnikov, to moramo pozdraviti in pa podpreti. In veliko časa imamo za nadaljevanje tega dela. V Evropski uniji pač počnemo stvari od generacije do generacije, od sveta do sveta, od parlamenta do parlamenta, so podani novi predlogi ki nas krepijo in eh, s katerimi smo bliže evropski viziji. Še nekaj besed o socialnem dialogu. Socialni dialog je izredno pomemben. Eh, ni pa to na enak način urejeno v vseh državah članicah v Grčiji imamo s tem problemom, ko gre za socialni dialog. E, v Grčiji smo bili glede tega nezreli, sedaj skušamo to spremeniti, želimo iti še dlje, kot to zahteva trojka. Socialni dialog mora biti cilj za vso Evropo. Socialni dialog se je začel na evropski in na mednarodni ravni, ampak ta dialog je še v povojih. E, povedali smo, e, omilili smo tudi s tem povezane avtomatične stabilizatorje in tako naprej. Eh, aprila bomo imeli tudi konferenco na to temo v Grčiji. Grčija. V Grčiji je bil pred enim mesecem sprejet tudi sektorski dogovor o socialnem dialogu v skladu z eh, memorandumom o soglasju glede dviga plač. Je to tema in je to alo tema in od sergaštume je ne ensomatosume ta tema. Potem še vprašanje minimalnih socialnih standardov, ko gre za dialog o evropskem semestru. Mi želimo prikazati razvojne vidike socialnih politik in politik zaposlovanja, to mora biti del strategije za leto 2020 in to že počnemo. Gospa Saja. No, v zvezi s temi izjavami grško predsedstvo si v svetu zelo prizadeva za napredek. Ja, Dobro. Gospa Regner je prišla nekoliko pozno, seznam govornikov sem zaključila, ni razloga, zakaj bi vam dala besedo, ampak glede na to, da nam je ostalo še nekaj časa, bom dala besedo tako gospe Regner kot gospodu Serkasu. Še kdo želi besedo morda? Ne. Evelin Regner, Serkas, potem pa zaključimo. Äh, äh, äh, Hvala lepa. Ja, vprašanje, ki vam bom zastavila sedaj, je bilo namenjeno ministru za pravosodje. Gre za uravnoteženo razmerje med moškimi in ženskami v upravnih odborih. Pri nas v Evropskem parlamentu smo pripravili poročilo o tem v odboru za ženske zadeve in pa v odboru za pravne zadeve. Dejansko pa so o tem potem odločali mm, ministri za socialne zadeve. Jaz nisem dobila nobenega odgovora na to vprašanje, kajti očitno pristojnosti v parlamentarnih odborih ne sovpadajo z tistimi v svetu. Zato vas sprašujem, kako bo grško predsedstvo obravnavalo to temo, bo tukaj poskrbela za kakšen napredek. Hvala. Se opravičujem, ker se nerviram. Zamudili ste, minister je to vprašanje že obdelal v svoji predstavitvi, tudi v odgovorih, ne vem, to pa res ni pravi način dela. Se opravičujem, gospod Rigner, ampak tako pa res ne moremo delati. Kot poslanka morate delati dosledno. Gospod minister je že povedal to v svojem vodnem nagovoru, gospod Cerkas. Sienta, Eh, da, hvala. Eh, jaz sem bil tukaj, ampak sem nekaj pozabil povedati gospodu ministru. Gospod minister, govori se tu v parlamentu, da načrtujete revizijo strategije Evropa 2020. Radi bi izključili eh, to podobo, ki ni prijetna za ministre in sicer gre za to, kako se revščina v Evropi širi, namesto da bi se zmanjševala tukaj morate biti naš sodelavec, da, da, eh, da se ta načrt ne bo eh, uresničil v naslednjih mesecih. Že, že žut, uh, eh, uh. Če sama bi nekaj dodala k temu, kar je povedal kolega Serkas. Evropski parlament sicer ni kolektivno razpravljal o tem, ampak Nekateri menijo, da bo trenutna komisija popravila strategijo, naslednji parlament pa bo tisti, ki bo potem na podlagi mandata nove komisije delal na tem vprašanju. Za nas je to ključnega pomena. Res je, da se tu pošiljajo politična sporočila v tem smislu. Ne vem, ali bo storilo to grško predstavljanje, ampak nam bi se zdelo to z demokratičnega vidika koristno. Gospa predsednica, želim odgovoriti gospe Regner, kljub temu, da ni prej slišala mojega prispevka. Prebral bom iz svojega besedila. Rekel sem, da je en e, del grškega predsedstva tudi v tem, da se borimo proti diskriminaciji in da se borimo za enake možnosti. V tem pogledu bo grško predsedstvo še naprej pregledovalo predlogo direktivi o enaki obravnavi, ne glede na versko pripadnost, politično prepričanje, spolno usmerjenost in tako naprej. Prizadevali si bomo za to, da bi imeli tudi direktivo o enakosti med spoloma eh, v upravnih odborih. Gospa Kraca se ukvarja s tem in z njo sodelujemo na tem področju. O tem smo že večkrat razpravljali. Potem pa še tema, ki jo je sprožil gospod Serkas. Komisija bo objavila poročilo o strategiji 2020. In tukaj ne bomo zanemarili temu revščine, to vam lahko zagotovim. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister. V imenu članov odbora za zaposlovanje, tudi tistih, ki so prišli čisto na koncu, se vam zahvaljujem za vaš obisk. Veliko sreče in poguma v času predsedovanja. Mi bomo skrbeli seveda za vse pravne podlage. Smo v istem čovnu tako da skušajmo karmariti skupaj, da bomo pristali v pravem pristanu. Zaključili smo z delom, se vidimo na izredni seji, ki bo potekala 3. februarja v Strasburu ob 19. uri. Hvala.